Alors bonjour, euh, bienvenue à tous et à Lep pozdrav, dobrodošli. Najprej par praktičnih informacij. Tolmačenje na voljo v angliščini, francoščini, španščini, nemščini, nizozemščini, grščini, finščini, litovščini, polščini, slovenščini, romunščini in hrvaščini. Te jezike lahko poslušate in govorite. To pomeni tudi, da sama lahko govorim špansko, kar tudi bom. Lep pozdrav sem. Lep pozdrav tako članom panela. Imamo res visoke goste. Hvala lepa tudi vsem udeležencem, da ste z nami. Ta panel bo zelo interaktiven, tako da boste imeli priložnost, da se obrnete na naše visoke goste, ki imajo res ogromno izkušenj. Z njimi se je običajno težko srečati na konferencah, zato imate res tokrat eh, dobro priložnost. Najprej bomo prisluhnili našim visokim gostom, članom panela, potem pa jih boste lahko počem povprašali oziroma podali svoje pripombe. Na mizah imate tudi obrazce, če želite dobiti kasneje besedo, izpolnite ta obrazec in ga predajte dvoranskemu osebju. Dve uri imamo predvideni za razpravo, če bomo delali organizirano, mislim, da bo razprava zelo zanimiva. Tako. Na tej konferenci se bomo pogovarjali o pomembnih vprašanjih. Mislim, da je tako služba za zunanje delovanje in čestitela bi rada gospodu Kostelu, kot tudi Evropskemu parlamentu, gospe Kastaljoni, bi se rada zahvalila, uspelo organizirati to konferenco. Konferenca je zelo pomembna, mislim, da je organizirana v pravem času. S tem tudi kažemo, kako resno jemljemo misije za opazovanje volitev po svetu tudi sami sebe jemljemo zelo resno, ker resno jemljemo demokracijo. Mi smo odločni aktivisti, zauzemamo se za demokracijo, za napredek demokracije, za konsolidacijo demokracij, tudi za izbruh demokracij po svetu na nek način. Demokracija, pravna država, spoštovanje ljudi in človekovih pravic to so za nas ključne prednostne naloge, kadarkoli delujemo na svetovni ravni. Mi se udeležujemo teh misij za opazovanje volitev, pa ne zgolj to. O teh misijah želimo tudi razmišljati nekoliko širše. Misije so sicer dober instrument, ampak lahko ga še izboljšamo. V prihodnih letih pa se bomo tega instrumenta še zelo pogosto posluževali. Naša prednostna naloga so seveda državljanke in državljani posameznih držav, tistih držav, kjer izvajamo na njihovo povabilo tudi misije za opazovanje volitev. Misije za opazovanje volitev so izjemno delikatne, misije potekajo pogosto v precej turbulentnih časih, v turbulentnem vzdušju tudi v konsolidiranih demokracijah so razprave včasih zelo napete, tudi govori so precej nasilni. Da ne omenim tiste države, ki so šele na poti v bolj stabilno demokracijo. V teh državah je izvajanje takšnih misij precej tvegano. Moč se na novo deli v nekaterih državah je razlika med tem, ali imaš moč in oblast ali je nimaš, enaka temu, ali boš preživel ali ne boš preživel. No. Sicer ni vedno tako zelo ekstremno, ampak pogosto se politične sile, ki so na oblasti, grebajo tudi za oblast na drugih področjih, na področju gospodarstva, na področju medijev. Zato se zelo pogosto zgodi, da se soočamo z volilnimi procesi, ki so zaznamovani z nasiljem ali pa potekajo ti procesi v državah, kjer je konflikt precej razširjen. In težko je pustiti ob strani vsa ta vprašanja, ki so povezana z nasiljem, z latentnim nasiljem, z morebitnim izbruhom nasilja tudi v okviru družbe. Veliko krat smo priča tudi pogojevanju, ki ga izvajajo vlade in politične stranke, zlasti, ko gre za zagotavljanje ustreznih pogojev, znotraj katerih se lahko izvede volilni proces na čist način namreč v mnogih državah so okoliščine pogosto tvegane zaradi terorizma, zaradi drugih nasilnih izbruhov. Pogosto imamo težave potem tudi samim rezultatom volitev, pogosto so rezultati volitev polemični. Vse to so vprašanja, s katerimi se soočamo tudi sama kot eh, poslanka Evropskega parlamenta in kot vodja nekaterih misij. Sem se s temi vprašanji soočala in mislim, da bi morali vsa ta vprašanja tudi veliko bolj poglobljeno spoznati, z njimi bolje upravljati. Vsi ti elementi nam reč močno vplivajo tudi na delo vseh nas opazovalcev volitev. Več mehanizmov obstaja na voljo v Evropski uniji, pa tudi na mednarodni ravni. Ogromno inštitucije, ogromno strokovnjakov na tem področju, na področju preprečevanja konfliktov, na področju preprečevanja nasilja, tudi na področju izgradnje miru, spostavitve dialoga in tako naprej. Vse to se mi zdi zelo pomembno in tudi iz tega razloga je današnja razprava ključnega pomena za to, da vzpostavimo sinergije, da bomo izkoristili znanja, ki jih imamo vsi. Že same države, kjer potekajo te misije, so same po sebi kompleksne. Državo lahko najbolje spoštuješ tako, da upoštevaš njen kompleksen sistem, da ga ne skušaš pretirano poenostaviti. V državah namreč se pogosto dogaja veliko več, kot je tisto, kar je opisano v raznih priročnikih. Življenja državljank in državljanov niso vedno določena na podlagi volilnega procesa. Kadarkoli imamo opravka z nasiljem, je seveda to nekaj, kar je za ljudi zelo otipljivo. Nasilje vidijo in ga čutijo. Bila sem vodja opazovalne misije tudi v Haitiju in na dan volitev, naprimer, tam javni prevoz ne deluje. Avtobusi ne vozijo, no, tistih nekaj, ki jih imajo, ne vozijo. Javnega prevoza enostavno takrat ni, kajti pogosto je javni prevoz sektor, v katerem prihaja do napadov, do izrazov vandalizma in ljudje, ki želijo iti na volitve mora na volitve oditi peš. Mnogi nimajo namreč ne svojih vozine ni česar, peš se morajo odpraviti. Na, v tej državi, torej v Haitiju, je tudi ogromno invalidnih oseb. Poleg tega je država bila prizadeta v zadnjem obdobju zaradi številnih naravnih nesreč in katastrof. Na Haitiju je naprimer velik problem to, da morajo voljivci oditi na volišča peš, ker ni prevoznih sredstev. Pogosto se morajo odpraviti na dolgo pot, ob šestih zjutraj odidajo na pot na volišča, pri tem se morate zavedati, da tudi sonce močno žge v tej državi. Kot rečeno, javnega prevoza na dan volitev ni, ker pogosto prihaja do napadov v javnem prevozu in to je pač en od dejavnikov, s katerim se državljani soočajo na dan volitev. To je tudi eden od elementov, ki bi se ga morali bolje zavedati, se pogovoriti o tem, kako se lotiti takšne problematike. Tudi s tem se bomo danes dopoledne ukvarjali. Nasilje je nažalost pogosto že kar strukturni element in nasilje je politično orožje, ki ga uporabljajo različne sile, ki delujejo na političnem področju. Je pa nasilje prisotno, prisotni so tudi konflikti. Če bi to kar zanemarili ali se s tem premalo dobro seznanili, bi sami sebe ovirali pri opravljanju svojega dela. Mi pa moramo delovati neodvisno, najti moramo tisto pravo točko ravnotežja v smislu, da se seznanimo s situacijo, da jo vzamemo na znanje, vendar se v njo ne spuščamo, zato ker moramo ostati neodvisni. Če pa želimo opraviti delo skupaj s tistimi, ki so vključeni v volilni proces, proces in ki nam lahko podajo tudi številne informacije, zato da izboljšamo svoje zmogljivosti, moramo najti to ravnotežje. Pomembno je, da delujemo čim bolj učinkovito, tudi v okviru sistema, ki smo ga pri nas organizirali. Misij za opozovanje volitev je vedno več. Evropska unija je razširila nabor virov in instrumentov, ki jih uporablja v tem kontekstu vedno više delujemo na politični ravni, kadarkoli opravljamo te misije za opazovanje volitev. Res je, da se opravi tudi ogromno tehničnega dela, ampak vedno bolj smo aktivni tudi na politični ravni. Tudi kar zadeva tehnično delo, se mi zdi, da bi marsikaj lahko še izpilili, sicer stvari zelo dobro delujejo, na politični ravni še nismo tako uspešni kot na tehnični, zato bi se tudi o tem danes z vami radi pogovorili o teh vprašanjih, da se kaj naučimo. Kasneje bom še kaj dodala, ne želim pa zdaj popolnoma prevzeti mikrofona. Naj predstavim najprej goste, najprej gospod Mohamed Čambas, posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov za Zahodno Afriko in Sahel. Gospod ima res izjemno obsežne izkušnje na področju konfliktov. Prej je bil posebni predstavnik in vodja misije, mirovne misije Združenih eh, narodov v Afriški uniji in v Darfurju. Bil je tudi generalni sekretar DCA-ja in eh, deloval je tudi v Liberiji v 90-ih letih. Ogromno izkušenj ima, zato bi ga vprašala, kateri so ključni elementi v volilnem procesu, katere so najbolj pomembne točke, na katere moramo biti pozorni, ker spodbujajo nasilje. Drugo vprašanje kaj lahko storimo na področju zgodnega opozarjanja, na področju preventivne diplomacije, na področju medijacije, da bi skozi celoten volilen proces podpirali to delo, da bi lahko tudi mi prispevali k oblikovanju miru oziroma k razreševanju konfliktov. Se vam zdi, da misije za opazovanje volitev lahko prispevajo k blaženju nasilja prav preko tega dialoga z oblastmi in kandidati. Boste odgovorili, ko boste pripravljeni. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Sam imam mandat v okviru Združenih narodov, pristojen sem za Zahodno Afriko in Sahel v okviru svojega mandata delam predvsem na področju preprečevanja. Preprečevanja nasilja pri volitvah, v volilnem procesu, pa tudi na splošno delam na področju preprečevanja nasilja in konfliktov v državah, za katere sem pristojen oziroma na teh področjih, za katera sem pristojen. Tudi medijacija je seveda zelo pomembna. Namen vsega tega pa je, da se vzpostavijo mirni pogoji. Če neposredno odgovorim na vaše vprašanje, kaj sproža oziroma kaj lahko sproži nasilje v volilnem kontekstu. Med razpravami včeraj je član parlamenta iz Kenije izpostavil vprašanje, ali je to povezano zgolj z volitvami ali je treba spremeniti politiko. Tudi moj dober prijatelj Pat Merlo je izpostavil nekaj podobnega, rekel je v zvezi z Kenijo, če ga citiram, kaj je šlo narobe v Keniji. Ni šlo za neuspeh tehnologije, temveč za neuspeh politike, ta ni delovala. Bistven del našega prispevka k temu procesu je, da vzpostavimo mirno okolje, mirno politično, ustavno, institucionalno okolje, v katerem bodo potekale volitve. Če prihaja do težav na institucionalni ravni, če prihaja do goljufi, če volitve niso verodostojne, potem lahko sklepate, da bodo poraženci na volitvah nasprotovali rezultatu in rezultata volitev ne bodo sprejeli. Zato moramo še naprej delati na tem, da izboljšamo upravljanje volitev, predvsem institucije, ki se s tem ukvarjajo, morajo izboljšati svoje delo. Tudi kolega, ki bo sodeloval na drugem panelu, bo lahko več povedal o tem. Res pa je, da moramo vzpostaviti tudi nacionalne in lokalne zmogljivosti, da se vnaprej lahko napove, kje bi se utegnile pojaviti napetosti, konflikti, da se vse to umiri še preden se začne volilno obdobje. V Gani, naprimer, smo prispevali h krepitvi nacionalnega mirovnega sveta, tudi organizacije civilne družbe so pri tem pomagale zlasti, ko je šlo za medijacijo lokalnih konfliktov. Volitve so že same po sebi zelo intenziven, tekmovalen, politično močno nabit proces, ki hitro sproži nasilje. Mi smo v Gani podprli tudi ustavne spremembe, pa tudi v drugih državah. Namen teh ustavnih sprememb pa je, da spodbudijo oblikovanje nacionalnega konsenza. Naprimer v Zahodnji Afriki to velja za Togo in Gambijo. Togo in Gambija sta državi, kjer se porajajo težave in opozicija v Togo je pozvala k temu, da bi morali storiti več. Augusta so naprimer potekale tudi demonstracije. Če se takšnih težav ne razreši, se v volilnem procesu pogosto lahko potem pojavi nasilje. V mojem uradu seveda sodelujemo tudi z drugimi partnerji, nudimo podporo že sedaj, da se vzpostavi ta dialog v togu tudi ustavnega strokovnjaka smo tja napotili, zato da bi pomagal pri izvajanju ustavne reforme. Upamo, da bo ta izpeljana še pred koncem letošnjega leta. Zato, ker je treba omejiti mandate v togu. Mandat trenutno v togu ni omejen. Želimo si tudi, da bi bil volilni proces oblikovan tako, da bi potekal v dveh krogih in v drugem krogu mora kandidat dobiti več kot 50 odstotkov glasov. Enako velja za Gambijo, odkar je nastopila nova vlada, smo preko pobude podpore miru v Gambiji storili veliko. Napotili smo to državo tudi ustavne strokovnjake, ki jim zdaj pomagajo pri oblikovanju nove ustave za novo Gambijo. Eno od vprašanj, ki je povezano z volitvami, je, kako na novo upeljati omejitev mandata. Mi smo tam zato, da opredelimo te morebitne točke, zaradi katerih lahko izbruhne nasilje mi želimo preprečiti nasilje, podpiramo mir, ampak v ta namen moramo okrepiti zmogljivost institucij, ne zgolj volilne komisije, kot sem že prej omenil, temveč tudi sodišč. Pogosto izvajamo tudi ciljno usmerjanja usposabljanja, zato da se usposobi sodnike od najnižje stopnje do vrhovnega sodišča, da bodo lahko ti čim hitreje razrešili primere, ki so vezani na volilne spore. Sicer se ti spori vlečejo v nedogled, to pa potem tudi sproža nasilje v času volitev. Še eno zadevo bi rad izpostavil. V mojem uradu smo sodelovali z državami članicami, zato da vzpostavimo nacionalno mirovno arhitekturo niti Združeni narodi, niti Evropska unija, niti ECOWAS ali Afriška unija, ki delujete na regionalni ravni, ne morejo biti prisotne v vseh državah na vseh ravneh. Zato moramo vzpostaviti nacionalno mirovno arhitekturo. Spoštovati pa moramo seveda tudi nacionalne okoliščine. V Gani je to zelo dobro vzpostavljeno od nacionalne, regionalne do regionalne okrožne ravni so stvari dobro urejene. V Nigeriji so spostavili nacionalni mirovni center, ki bo, upamo, tudi pomagal v volilnem procesu. Na zvezdni ravni imajo nacionalni mirovni odbor, kjer sodelujejo tradicionalni verski voditelji, akademiki, spoštovani ljudje v Nigeriji. Ta format se bo potem ponovil na državni ravni, na lokalni, vladni ravni. Njihov mandat pa bo, kako opredeliti vprašanja, ki sprožajo konflikte. Oni si morajo sami prizadevati za reševanje teh vprašanj na nacionalni, lokalni, regionalni ravni. Če je vzpostavljena takšna arhitektura, potem lahko oblikujemo tudi pravo mirno okolje v času volitev. Tudi volilni organi bodo potem proces lahko veliko bolje nadzirali, tudi varnostne agencije bodo pomagale pri zmanjševanju nasilja med volitvami. Moj urad tesno sodeluje v tem kontekstu, ker stavimo na partnerstva, partnerstva z regionalnimi organizacijami, ECOVAS, konkretno v okviru Zahodne Afrike. V Liberiji in Sierra Leoneju smo tesno sodelovali tudi z Združenimi narodi, z Afriško unijo. Včeraj sem se ravno posvetoval svojo sestro, gospod Samate, komisarko za mir Pogovarjali smo se, kako bi oblikovali skupno misijo Združenih narodov, Afriške unije in ekovasa v Nigeriji. Namreč stvari je treba tudi bolje napovedovati in se na nje pripraviti vnaprej. Vemo, kateri so kandidati vodilnih strank. Čim hitreje se moramo z njimi povezati, zato da se bodo zauzeli, zato da bodo volilne kampanje potekale na miren način, da se ne bo uporabljal diskurs, ki sproža nasilje. Skupaj z njimi bomo sodelovali tudi v okviru nacionalnega foruma, da bodo javno podpisali kodeks dobrega ravnanja za čas volitev v Nigeriji. Kot verjetno veste, gre pri volitvah v Nigeriji za veliko več kot zgolj za Nigerijo. Če dobro potekajo, je to dobro za Nigerijo in za celotno Zahodno Afriko. Če pa se volitve ne odvijajo dobro, to zelo negativno vpliva na stabilnost v Zahodni Afriki in stabilnost na celotni celini. S tem bi zaključil svoj odgovor, bom pa z veseljem odgovoril še na dodatno vprašanje, če jih imate. Hvala. Imač. Najlepša hvala. Besedo bomo zdaj predali gospodu Peki Havistu, ki je predsednik Evropskega mirovnega inštituta. V Bruslju je bil tudi prisoten dlje časa, bil je minister v svoji državi, bil je tudi poseben svetovalec generalnega sekretarja Združenih narodov. Skratka, gre za osebo, ki ima res ogromno izkušenj, ne samo teoretičnega znanja, temveč ima veliko empiričnega znanja, ima izkušnje z terena in to je meni še posebej všeč. Evropski mirovni institut sodeluje tudi z evropskimi institucijami, kjer želimo spostaviti čim boljše in tesnejše sodelovanje, predvsem, ko gre za preprečevanje konfliktov v volilnih procesih. Kako lahko ta instrument usklajevanja izkoristimo čim bolje, kako lahko izkoristimo vaše izkušnje, v okviru svojega dela. Imate vi kakšen primer dobrih praks sodelovanja med na, našimi in vašimi ekipami? Vi ste omenjali tudi preprečevanje konfliktov v okviru programa za mlade politične voditelje. Ta program izvajamo v parlamentu. Zanima me, kako lahko mladi prispevajo v tem volilnem procesu. Še zadnje vprašanje. Se vam zdi, da bi morali v okviru tega sodelovanja in usklajevanja sodelovati tudi z drugimi misijami za opazovanje volitev in z drugimi mednarodnimi akteri? Se vam zdi, da bi tako krepili tudi svoje zmogljivosti? Hvala. You, madam, madam hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za prijazno povabilo. Vidim, da je ogromno strokovnjakov v okviru našega panela, vsi imajo veliko izkušenj, tako da bo razprava nedvomno živahna. Najprej, gospa predsedujoča, hvala lepa Evropskemu parlamentu za vse delo, ki ga upravlja na področju opazovanja volitev. V postkonfliktni situaciji je to zelo pomembno, namreč ko mednarodni opazovalci pridajo spremljati volitve, se lahko tako najbolje zagotovi določena stopnja legitimnosti teh volitev. Prihajam iz političnih krogov in eh, Diplomati se vedno sprašujejo, če so politiki sploh koristni v tem procesu. Sam vedno pravim, da politiki nekaj vedo in tisto, kar vedo oziroma kar vemo, je, kako voditi volilni proces, kako spostaviti volilno stranko. Ko sem delal v Sudanu in v Darfurju, uh, je bilo to najbolj pogosto zastavljeno vprašanje. Kako se vodi kampanja? Če daš Kalašnikovo na tla, kaj lahko storiš potem? V Darfurju in na Finskem se sicer volitve ne odvijajo na enak način, ampak nekaj elementov pa je skupnih. O tem smo se prej pogovarjali s kolegom Jasonom Carterjem. Pomembno je, da vemo, na kakšen način lahko vodimo volilne kampanje, kako lahko dosežemo ciljno publiko, kako oblikovati koalicijsko vlado, da ne bo zmagovalec volitev odnesel vsega. Vsi, ki imamo politično zadje, lahko prispevamo k tem vprašanjem. Sam sem sodeloval tudi pri Evropski mreži političnih fundacij, eno po, ne samo pri Evropskem mirovnem institutu. Veliko izkušenj je zbranih v okviru te mreže, tudi ko gre za usposabljanje, deljanje znanja v političnih procesov. Z tega vidika lahko res storimo še veliko. Če se smem malce vrniti nazaj, no vse zadnje smo v volilnih procesih, zato je treba doseči mirovni sporazum, vzpostaviti mirne pogoje. Ko sem delal z kolegi v Južnem Sudanu so mi nekateri rekli, da enostavno ni varno oditi v nekatere dele te države in tam izvajati kampanje, ker niti državni organi ne morejo zagotoviti varnosti. Se pravi, lahko se zgodi, da si že v okviru volilnega procesa in varnost ni zagotovljena, kar pomeni, da je nekaj šlo narobe v mirovnem procesu če varnost politikov in vseh članov kampanje ni zagotovljena. V državah, kot so Sirija, Jemen, Libija, smo še precej daleč od tega, da se bodo organizirale prave volitve. Lahko sicer sanjamo o tem, kakšne naj bi bile volitve tam. Se pa s tem v zvezi poraja precej kompleksno vprašanje. Naprimer, kaj storiti z kršenjem človekovih pravic, kaj storiti z vojnimi zločini, kaj z vse zgodi, če se bo, ne vem, Asad tudi vključil v volitve in bil kandidat? Kaj, če bo, naprimer, šel pred eh, mednarodno kazansko sodišče? Podobno se lahko zgodi seveda tudi v Libiji in drugot. V Eritreji sem bil prav tako prisoten letos poleti se je zgodil čudež, ne zgolj z vidika tega, da se je odprla meja z Etiopijo in da so razrešili nekatera vprašanja, ampak nekaj eritrejcev se je obrnilo name in mi je reklo, ja, mi smo tudi člani parlamenta in moram reči, da v Eritreji več let nisem slišal, da bi kdo rekel, da je član parlamenta. In če nekdo reče, da je član parlamenta, To pomeni, da še vedno ostajajo žive sanje, da bodo nekega dne organizirane volitve. Izredne razmere se zaključijo običajno takrat, ko se uredijo odnosi s sosedami, ko se spostavijo mirovni pogoji, pa se lahko začne odvijati tudi običajen demokratičen proces. Še eno vprašanje bi rad izpostavil, gospa predsedujoča. Pravice manjšin. Ko govorimo o Centralnoafriški republiki, Naprimer, nekateri pravijo, da čaci ne sodijo v Centralno Afriško republiko in bi morali državo zapustiti. In ko jih vprašaš, koliko časa pa so oni že prisotni v tej državi, ti reče, ja, sto let, ampak zdaj pa čas, da odidejo. Potem so tu rohingici, naprimer, koliko časa so oni tam, ja, sto let, ampak zdaj pa čas, da grajo. Ne moremo vzpostaviti pravega volilnega in političnega procesa v okoliščinah, kjer je še vedno toliko sovraštva do določenih manjšin. Ta vprašanja pa je seveda treba razrešiti pred potekom volitev. Gospa predsedujoča, mislim, da bi morali omeniti tudi ženske v tem kontekstu, kako lahko podpiramo udeležbo žensk na volitvah v številnih svetih so ženske diskriminirane, ampak v Afriki na srečo obstaja nekaj pozitivnih zgledov, tudi v Ruandi, naprimer, kjer je žensk veliko v parlamentu, tudi v Liberiji. Ampak nažalost je še vedno ogromno področji, kjer so ženske izključene iz sodelovanja. Ko se zaključi naprimer državljanska vojna ali pa konflikt in ko se spostavijo volilni parlamentarni procesi, se zgodi, da tisti, ki so se prej borili drug proti drugemu, skušajo prevzeti oblast in ponovno prihaja do izključevanja. Zato je zelo pomembno, da upoštevamo program, ki je bil oblikovan do leta 2025, ko naj bi več žensk sodelovalo v procesu. Tudi mladim bi morali dati veliko večjo vlogo v teh volilnih procesih. Pred enim letom sem bil v Afganistanu naletel sem na nenavadno situacijo. Namreč srečal sem se z gospodom Muktam Bahilom, ki živi v Kabulu, pa tudi z drugimi, ki so bili prej člani talibanov. Njihovo sporočilo pa je bilo, potrebujemo pomoč mednarodne skupnosti. Ja, sem rekel, nekoliko hecno je, da vi potrebujete pomoč, glede na to, da ste povzročali težave. Pa so rekli, ja, problem je ISIS, ker mlade na univerzi v Kabulu novači za svoje usposabljanja in to se dogaja. Mlade se zelo zlahka novači za boj, zato bi morali storiti veliko na področju tega, kaj pomeni demokratična družba, kako pomembno je, da sodelujejo v volilnem procesu. Temu moramo posvetiti pozornost, toliko z moje strani. Thank you very much. Hvala lepa. Ja, ravno kar sem eh, pisala tweet o konferenci. Skušala sem tudi prilepiti poster iz uh, dvorane, ampak dobro bom to naredila kasneje. Preveč sem se zapletla. Tako sedaj pa je z nami še en zelo visoki gost, gre za gospoda Jasona Carterja, ki je predsednik uh, odbora skrbnikov Carter Center. Je politični analitik in predseduje odboru skrbnikov institucije, ki ima veliko izkušenj na področju opazovanja volitev. To je tudi uh, organizacija, ki zelo dobro pozna države, v katerih potekajo misije za opazovanje volitev. Ali menite, da te misije lahko prispevajo k zmanjšanju nasilja in ali menite, da bi moral znotraj misije obstajati mandat za to? S tem želim povedati naslednje. Ali menite, da bi misije morale imeti posebno vlogo, ki bi bila usmerjena v zmanjševanje nasilja. Potem še eden izmed stebrov opazovanja volitev je to, da morajo opazovalci ostati neodvisni in neutralni v času opazovanja volitev, pa tudi v kasnejšem spremljanju volitev. No, nekatera poročila opazovalcev so lahko zelo kritični do uh, volitev in to jim pogosto ne prinese naklonjenosti uh, Eh, udeleženih strani, zlasti če gre za tiste, ki eh, zmagajo. Torej, vi morate tudi opozarjati na nepravilnosti, ko gre za, mm, za opazovanje volitev. Kako ste lahko pri svojem delu objektivni, kako ste lahko neodvisni in eh, ali menite, da bi bilo dobro, da bi imeli tudi več nalog po uh, opazovanju volitev, da bi se torej izognili nasilju, do katerega bi lahko prišlo ravno zaradi naših poročil, ki jih pripravimo uh, o poteku volitev. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko čast mi je, da sem tukaj. Res gre za odličen eh, govorniški odr in za odlično publiko. Tako da cenim to, da ste me povabili na konferenco. Strinjam se z današnjimi in širešnjimi govorniki. V tem trenutku je ta tema izredno pomembna. Ko govorimo o volitvah, ko govorimo o težavah, ki so povezane ne samo z sistemom volitev, ampak tudi z političnim obnašanjem v različnih demokracijah. Jaz prihajam iz ZDA, ki je postala zgled slabega političnega obnašanja. Center Carter je organiziral več kot 100 misij za opazovanje volitev. In uh, pogosto so te misije potekale v državah, kjer je bil možen konflikt. Šlo je bodi si za, uh, za demokracijo v prehodu, ali pa eh, so te demokracije prišle na točko, ko je možen izbruh nasilja. Tako da Pripričan sem, da imajo mednarodne misije za opazovanje volitev pomembno vlogo pri zmanjševanju možnosti konflikta. Če odgovorim na vaše prvo vprašanje. Da, menim, da bi lahko združili zahtevo potem, da so mednarodni opazovalci objektivni neutralni opazovalci z njihovo nalogo, da prispevajo tudi k ohranitvi miru. Najboljši način za to, da volitve prispevajo k miru, je, da ljudje zaupajo v sistem. Torej, zaupanje je beseda, ki je zelo pomembna pri opazovanju volitev. Temeljiti mora na resnici, na iskrenosti. In ko mi opazujemo volitev, je naša dožnost, da povemo resnico. Včasih je ta resnica težka, včasih eh, je faktor, ki destabilizira. Ampak eh, vseeno jo moramo povedati in to moramo povezati z spoštovanjem do ljudi in z razumevanjem demokracije strinjam se s kolegom, ki je govoril o pomenu politikov. No, res je, da v tem trenutku ZDA včasih eh, simbolizira slabo politično obnašanje, imamo pa tudi veliko dobrih primerov. Ko se opazovalci volitev pogovarjajo za voditelji, ko se pogovarjajo o tem, kaj bi morale pomeniti volitve, je treba razumeti, da gre, da je pot do miru poteka preko politike. Ehm, če bi se pri tem izognili političnemu procesu, bi spet prišlo do procesa, eh, do izbruha volitev. In če želimo, da bi to delovalo, potem morajo ljudje zaupati v delovanje demokracije, v volitve. Ehm, in eh, tudi tisti strani, ki izgubi, mora biti omogočeno, da spet kandidira na naslednjih volitvah. Center uh, Carter in pa drugi posamezniki, ki se spoznajo na politiko neke države, morajo biti sposobni se usedsti z udeleženimi stranmi, morajo biti zmožni povedati dobro, sedaj ste izgubili, ampak sedaj lahko začnete kampanjo za naslednje volitve. Uh, Uh, no, in to se lahko začne pri mladih ljudi. Eden izmed najuspešnejših sestankov, ki sem jih kdaj imel v življenju, je bil sestanek z mladimi ljudmi v Liberiji, ki jih je zanimalo, kako lahko vstopijo v politiko in tam naredijo to, kar je potrebno, ne pa da bi ostali zunaj politike. In mi moramo ljudem pomagati pri tej viziji o tem, kako lahko sodelujejo v političnem procesu. Uh, v tem, kako so lahko politično učinkoviti. To pač zahteva razpravo in izkušnje ljudi, ki pridajo iz Evropske unije, iz ZDA, iz naših organizacij. Mi lahko sprožimo ta proces razumevanja, da lahko še naprej nadaljuješ eh, svoj politični boj tudi znotraj sistema. Gospod Čamba se je govoril o spoštovanju, ki ga morajo imeti tudi poraženci do državne strukture. To je ključnega pomena. Oni morajo to razumeti, razumeti morajo, da jih celoten svet opazuje in da jih bodo tudi poklicali kot odgovornosti, če bo to potrebno. Hkrati pa morajo razumeti, da svet razume, da se oni lahko tudi vključijo v ta sistem in da so lahko znotraj tega sistema izkušnji, eh, eh, eh, uspešni. Torej, mi moramo biti tudi tisti, ki lahko opolnomočijo upletene strani. Ta element se mi zdi bistvenega pomena. Še dveh drugih točk bi se želel dotakniti, no morda je moja država zgled tega v tem trenutku. Namreč jaz živim v Džordžiji. Eh, eh, pred štirimi leti sem kandidiral za guvernerja Džordže in izgubil sem na volitvah. V Džordžiji imamo 10 milijonov ljudi, eh, imamo močno gospodarstvo, verjetno ste, če ste Eh, kdaj bili v ZDA, tudi pristali na našem letališču. Imamo pa dolgo zgodovino rasne diskriminacije, nimamo dovolj žensk, ki bi bile udeležene v politiki. Naslednji mesec bo prišlo do volitev, kjer eh, je prvič eh, kandidatka ženska iz manjšine. No, kandidatka je tudi opazovalka volitev. Potem imamo tudi pomemben sodni postopek. Sodišče je ugotovilo, da so naši volilni sistemi, da niso varni, da so podvrženi možnosti uh, internetnih napadov in da tudi ne bomo mogli preveriti, uh, ali so rezultati volitev. Um, resnični ali ne. Ampak vseeno se ob tem nihče ne boji izbruha nasilja. Mi zaupamo v to, da bodo tudi poraženci ostali v politični strukturi, da se bodo vrnili in bodo rekli, dobro, bomo pač naslednjič spremenili te uh, volilne naprave. Uh, In se vrnili na naslednjih volitev. Torej, to počnejo na osnovi zaupanja v sistem. Eh, potem na zadnje pa bi se želel dotakniti še nečesa, kar je ključnega pomena in sicer gre za pravico, za pravice manjšin, za upanje v volilni sistem, za upanje v mir pomeni, da morajo tudi manjšine imeti občutek, da lahko uspevajo in da lahko tvorijo koalicije. Uh, če ni te možnosti za koalicije, potem manjšine ne morejo priti do politične moči. Zato se moramo zavedati dejstva, da je ključnega pomena gradnja koalicij. V državi, kot je Mjanmar, so največje politične stranke zavrnile možnost koalicije in zato je morala tam nastopiti mednarodna skupnost, zato da je opozarjala na takšen način izključevanja. Kajti tudi, če potem imamo mir v takšnih državah, je ta mir zelo krhek. To se mora spremeniti. Se pravi, moramo se izogniti na nacionalne strukture za zagotavljanje miru in moramo zagotoviti, da bodo vsi imeli možnost sodelovati v političnem procesu in v, in v volitvenem procesu. Samo na ta način lahko odpravijo svoje težave in lahko v eh, prihodnosti igrajo določeno vlogo v političnem procesu. Na tak način deluje Center Carter že dolgo. Moj, eh, že moj dedek se je pogovarjal z številnimi poraženci volitev in jim je želel pojasniti, kakšna je dodana urednost tega, da zgubiš na volitvah. Skratka, veseli me, da sem lahko sodeloval na eh, konferenci in veselim se vaših vprašanj. Hvala imam uh, predlog za vas. Morda bi lahko organizirali misijo za opazovanje volitev v Georgiji. Tako, naslednja govornica je končno ženska. Predstavlja mednarodni center NG Brooks, to je Iveč Čason Vure, prihaja iz Liberije. Od tam prihaja tudi NG Brooks, uh, pomembna diplomatka iz uh, Liberije, ki je predsedovala uh, tudi generalni skupščini ZN. Uh, eh, gospa Česon v ureh se posveča o ponomočenju žensk, tako ko gre za politične procese, kakor tudi ko gre za volitve. Uvedla je nek nov koncept, ki se imenuje Situation Room za ženske ta situation room mobilizira ženske, da lahko prispevajo k zglajevanju konfliktov pred volitvami, uh, sodelujejo na področju preprečevanja konfliktov in pa ohranjanja miru. Uh, prvi um, prva takšna krizna soba je nastala v Liberiji, kasneje pa še v drugih afriških državah. Eh, dobro bi bilo, če bi povedali nekaj več o učinku vašega dela, če bi kaj več povedali o tem, kako so lahko ženske tisti faktor, ki um, zmanjša verjetnost izbruha nasilja ob volitvah. In še nekaj me zanima. Eh, je že prišlo do kakšnega primera, eh, ko so se upadale naše misije za opazovanje volitev in pa vaša krizna soba. Kako ocenjujete delo žensk, ali prispevajo k zmanjševanju nasilja, oziroma kaj bi lahko naredili mi za to, da bi delovali pomembn, podobno kot vi, da bi torej zagotovili več uh, žensk v celotnem procesu opazovanja volitev in pa njihovo vlogo ohranjanja miru. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem za to priložnost, zlasti za nas, ženske iz Afrike, je pomembno, da smo danes zastopane tukaj in da smo, lahko, da smo lahko članice tega odličnega panela in da lahko spregovorimo pred poslanci Evropske unije. Eh, pomembno je, da najprej predamo naslednjo sporočilo. Ženske v Afriki smo se zbudile, prevzele smo naš kontinent. Ni nas več strah. Postale smo uh, zelo pogumne, brez strahu smo. In takšne moramo biti, kaj ti uh, eh, od nas je odvisno, ali bo na našem kontinentu mir. To ni v rokah politikov, ne v rokah mladih, mir je v rokah žensk Afrike. In če ne bomo prevzeli nadzora nad našim kontinentom, ga bomo izgubile. In to je sporočilo naše krizne sobe ta koncept jemlje resno uh, Afriko in koncept volitev. Vemo, da živimo v kontinuiteti nasilja v Afriki. Gre za diskriminacije, gre za genocid, gre za nasilje, mi to doživljamo vsak dan, smo priča nasilju v družinah in tako naprej. To je del našega vsakdanjika. Ampak istočasno moramo tudi prevzeti odgovornost za to, kdo smo in naravno a, zato gre pri krizni sobi. Mi pozdravljamo mladino Afrike in ne samo tiste, ki se izobražujejo na volitvah, ki se izobražujejo na univerzah. Za nas so pomembni mladi, ki se imenujejo prijatelji mrtvih, ki so na dnu soda smodnika, ki so uh, člani uh, kriminalnih združb. To so otroci, ki živijo na pokopališči, ki nimajo namestitev, ki nimajo možnosti, da bi živeli kjer, uh, eh, kjer druge. Oni so tarča uh, politikov, ko gre za volitve. Uh, In uh, ravno oni so tisti, ki lahko destabilizirajo drž naše države, naše družine, naše življenje. Uh, njim lahko nekdo plača 5-10 dolarjev in jim naročijo poskrbite za destabilizacijo kampanje tega in tega, ali pa destabilizirajte volitve in tako naprej. Naša krizna soba se z njimi sodeluje, uh, ki se srečuje z temi mladimi. Uh, Na domovih, v centrih, na pokopališčih, mi jih spominjamo na to, da so oni tisti, ki lahko prispevajo k uh, ustvarjanju miru ali pa ustvarjajo kaos. Ampak, če bodo ustvarjali kaos, bodo živeli v kaosu. Dobro, otroci politikov so v najboljših šolah, nekje v tujini, pijejo čisto vodo, živijo lepo, ne delajo ničesar. In. Uh, jaz se rečem tem eh, otrokom, ali menite, da vas mati ni nosila devet mesecev, tu ni nobene razlike, vi morate prevzeti odgovorno za to, kaj ste in kdo ste. In uh, to sporočilo naleti na odziv. Uh, mi smo uh, organizirali tudi prvi vrh o volilnem nasilju. Uh, imeli smo prvi um, tudi prvo demonstracijo za odpravo nasilja na volitvah. Zahvaljujem se predvsem gospodu uh, Čambasu, ki nas podpira v Zahodnji Afriki in želim vam poročati o nečem, kar se je zgodilo v um, Gani. Mi smo torej izbrali uh, te uh, tolpe v uh, neki sobi, v Gani, v krizni sobi. Uh, Eh, in tako smo bili neposredno v stiku z njimi, kajti naša soba je mehanizem za neposredni odziv. Mi lahko uh, se neposredno odzovemo na poročila o nasilju. Združimo tudi vse te voditelje teh tolp. No in gospod Čambas je vstopil v eno izmed takšnih sob, jaz sem ga predstavila, da je šef za opazovanje volitev in tako naprej. In potem je on spregovoril. In on, njegov govor je naletel na velik odziv. Um, jaz sem bila tudi v, slam, v slamu, v enih največjih mest v Gani. In vprašala sem jih, kdo je bil tisti, ki je zagotovil, da so volitve v Gani potekale mirno. In nekdo je rekel, ko je gospod Čambas vstopil v to sobo, smo razumeli, da lahko tudi izstopimo iz getov, da lahko imamo ambicije. Razumeli smo, kaj je mir in to je postalo za nas pomembno. Tako da se gospodu Čampasu zahvaljujem za to. On je prispeval k temu, da smo lahko ohranili mir v Gani. Vesela sem, da tukaj vidim tudi Jean Lambert, ki je vodila delegacijo Evropske unije v Sierra Leone. Eh, kjer smo prav tako imeli to žensko krizno sobo. Vaša delegacija je bila v sobi in mi smo poročali gospe Lambert o tem, o volitvah, ko se je pojavila pomembna novica na televiziji in sicer, da so da je policija obkolila en, pisarno enega izmed kandidatov, saj so sumili, da ima orožje. In takrat je k nam prišla njegova žena in nas zaprosila, da posredujemo. In mi smo tja odšli. In ko smo prišli na lico mesta, smo izvedeli, da je policija in vojska obkolila tega kandidata, eh, čež da je osumljen eh, posedovanja orožja, on pa jih ni pustil, da bi vstopili v njegovo pisarno. No, in tukaj to sodelovanje postane pomembno, kajti če dvignete telefon, če stopite v stik z vsemi misijami za opazovanje volitev, potem uh, lahko izveste, kaj se dogaja, kaj se dogaja um, lahko stopite v stik z mediji. Mi smo poklicali BBC, mi smo poklicali CNN, mi smo poklicali Al Jazeera, povabili smo jih naj pridejo in raziščijo, kaj se dogaja. Oni so vsi prišli, so intervjuvali osebje, preiskali so pisarno in takrat je vstopila tudi policija. Uh, gospod. Uh, Uh, tam je bil tudi predsednik Mahama, oni so mu mahali z, pred nosom z nalogom za preiskavo in jaz sem mu rekla, da ja želim videti ta nalog. On uh, se je najprej odločil, da me, bo da me bodo spregledali, mislili so, kdo je spoh ta ženska, ampak jaz sem rekla, jaz sem pravnica, želim videti ta nalog za preiskavo. No, in v tem trenutku je eden izmed policistov uh, potrepljal tistega, ki je imel v rokah nalog za preiskavo. In, uh, njihov, in mu je potem povedal, da so se odločili, da ne bodo. Uh, sedaj izvrševali tega naloga. Jaz sem rekla, ampak vseeno ga hočem videti in takrat so oni zbežali iz zgradbe in jaz sem jim rekla, povejte vsem naj se umaknejo in vsi so odšli, kajti jaz sem jih začela preganjati skupaj z drugimi ženskami iz Sierra Leone, kajti razumeti so morali, da tako pač ne gre. To vam pripovedujem. Zato, ker vam želim povedati, kako pomembno je, da razumemo, da je mir v naših rokah da imamo vso podporo za to. Naša krizna soba pomeni uh, intervencijo, posredovanje na licu mesta, probleme rešujemo na mestu. Pri tem uh, sodelujemo ne samo z varnostnimi eh, silami, ki sodelujejo z misijami za opazovanje volitev in z drugimi opazovalci. In jasno mora biti, da lahko vse skupaj tudi. Uh, poteka na boljši način. Jaz bi si želela več posredovanja. Naša skupina tudi opazuje, ampak naša glavna naloga pa je, da posredujemo pred, med in po volitvah. To, da pride neka skupina, opazuje volitev in, volitve in potem odide, to nikomor ne pomaga. Resno mislim, ljudje na terenu se bojijo, politiki se bojijo. Če tam ne bo nikogar, ki bi pomeril njihove strahove in ki bi jim rekel, poglejmo zakonodajo, poglejmo pravo, poglejmo, um, torej poskrbimo za to, da bodo misije za pazovanje volitev delovale znotraj svojega mandata in da bodo volitve pravične in svobodne. ni, če misije razkličejo volitve za pravične in zakonite, potem sistem vzamete legitimnost, potem lahko politiki rečejo, da ja, ja so bile volitve pravične, zakaj bi se pa sedaj pogovarjal z vami. Ampak mi tega ne. Eh, počnemo, mi se zavedamo, da je pomembno tudi delo po volitvah. No, kaj je še pomembno pri volitvah in pri nasilju ob volitvah? Pomembno je, da se ne lotevaš vsega skupaj samo iz vrha, ampak tudi iz dna. In zato uh, potrebujemo strokovnjake, potrebujemo izobražene ženske, diplomatke in takšne ženske imajo velik vpliv, že samo enim telefonskim klicem. In to je najpomembnejše po volitvah. Največ grožen za izbruh nasilja obstaja po volitvah, ko so objavljeni rezultati in takrat se moramo biti sposobni hitro in učinkovito odzvati. In če želimo to narediti, moramo včasih poklicati predsednike in uh, moramo jim reči, moraš se pogovoriti uh, z tvojim bratom tukaj in mu razložiti, da ne sme uh, povzročiti vojne v tej državi. In to je delo, ki ga upravljajo ženske. Pa tudi navadna ženska na tržnici naredi veliko. Tudi ona je tista, ki voli, ki eh, mobilizira njeno skupnost in ki si prizadeva za mir na terenu. Zato, da njeni otroci ne bodo. Eh, ogroženi, da ne bodo kopali v smetiščih za hrano, da bodo se lahko izobraževali in tako naprej. Zagotoviti skušajo, da njihovi otroci ne bodo ubiti. Tudi običajne ženske na terenu skušajo uh, zagotoviti, da se ohrani mir. In te ženske postajajo vedno bolj pomembne v Afriki. Trenutno so še uh, nevidne. No, pa še neka skupina je tukaj pomembna. Pomembne so tudi naše motoristke. Uh, uh, one so mobilne, vedo, kaj se, na, kaj se dogaja, kje bi lahko prišlo do izbruha nasilja, lahko uh, izvejo, kaj se dogaja v oddaljenih območjih. Tako da so tudi te naše motoristke del naše krizne sobe. Hvala lepa. Thank you. Bueno, eh, todas las intervenciones han sido muy Hvala lepa, vsi prispevki so bili izredno zanimivi, mislim, da smo se veliko naučili. Veliko udeležencev v dvorani želi zastaviti vprašanje. Prosim, da ste kar se da kratki in jedrnati, zato da vas bo lahko kar največ dobilo besedo. Dobro bi bilo, če bi vsi dobili možnost, da zastavite vprašanje. Meni se zdi bolje, da imamo vprašanje in odgovor takoj po vprašanju, boljše kot pa, da bi zbirali vprašanje. Ampak zelo bomo morali biti hitro. Najprej dajem besedo kolegici Marisi Matijas, Eh, ki je bila poslanka v Evropskem parlamentu in je bila opazovalka volitev v številnih državah, med drugim tudi v Hondurasu. Obrigada. Prijave Elena, jo, I'm going to speak in poči. Hvala, Elena. Govorila bom portugalsko. Todas as intervenções, um, creio que são, foram... De... Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem govornikom. Vaši prispevki so bili izredno kakovostni, veliko vprašanj je treba tukaj upoštevati. Na kratko. Mislim, da smo imeli že veliko različnih izkušenj. Tako smo recimo opazovali volitve v Vzhodnem Timorju, kar je seveda popolnoma drugače, kot pa če opazuješ volitve v Hondurasu. tam potekajo pogajanja med različnimi strankami, gre za neko vrsto velikega slavja. Po volitvah praznujejo rezultat volitev v vzhodnem Timorju. Se pravi, okolje je relativno miroljubno. V Hondurasu pa obstaja kronično nasilje, stalno nasilje, stalna napetost. In tudi, če tam ne pride do napovedi vojne, ne moremo reči, da je tam mir. Če govorimo o nasilju, želela bi se navezati na to, kar je povedala Elena. Misije za opazovanje volitev bi lahko torej prispevale k preprečevanju konfliktov in bi lahko prispevale k ohranjanju miru naš mandat je, da moramo biti neodvisni, neutralni. No, in znotraj tega našega mandata me zanima, kako bi lahko prispeli k zagotavljanju miru v gostujoči državi. No, v Hondurasu smo tako naprimer ostali dlje, kot je bilo predvideno, kajti situacija je bila precej eh, krhka. Če bi mi odšli, bi lahko to privedlo do neravnovesja. ampak ponovadi so naši mandati precej omejeni, ne omogočajo nam, da bi neposredno delovali na področju preprečevanja konfliktov. Mi lahko pomagamo upravljati te konflikte, ne moremo pa jih reševati. To presega naš mandat. Pa še nek vidik je tukaj pomemben. Velika razlika obstaja med eh, stabilizacijo in pa stabilnostjo. Mi lahko prispevamo k stabilizaciji, Ampak eh, konec konca to ni v naših eh, rokah. Se pravi, morda bi morali razširiti mandat pri opazovanju volitev, zlasti, ko gre za misije Evropske unije. Vprašanje nisem zastavila nikomor eh, konkretno, verjetno boste vsi imeli kaj povedati o tem. Morda gospod Carter. Um, Hvala. Carterjev center eh, je pravzaprav v prednosti, ker za nami ne stoji nobena vlada. Lahko se odzovem takole. Evropska unija ima partnerje ki lahko včasih storijo več kot Evropska unija. Če uporabite takšne nevladne akterje in jih podpirate, je to tudi bistven element kot v državah, kot je recimo Honduras, vzhodni Timor. Obstajajo torej različni načini, kako uporabiti moč in prestiž, ki ga predstavlja Evropska unija, kot nekakšno podlago in pravzaprav ozadje za druge dejavnosti, ki se lahko odvijajo. In to je pomemben del volitev. Gre torej, da zajamete tisti trenutek, da ljudje lahko ocenijo demokracijo in verodostojnost, ki jo ta prinaša v prihodnosti. Evropska unija je pomemben element tega, kljub temu, da eh, je včasih to tudi vir frustracije, ker bi radi sami storili več na terenu. Je pa to en, en vidik teh misij. Dalj časa, kot je misija lahko v državi, več vrednosti prinese. Zato obstajajo številni primeri. Eh, Carterjev center je recimo ljudi odposlal v države za več mesecev in s tem imajo na voljo toliko več priložnosti, da opredelijo, da najdejo žarišča, o katerih je govoril gospod Čambas in da najdejo tokove, ki jih lahko uporabijo v svojem delu opazovalca, pri čemer še vedno spoštujejo mandat in potem lahko črpajo iz takšnega globokega znanja, ko se pogovarjajo z določeno osebo v določenem trenutku in potem malce počakajo, dokler se nekaj ne zgodi. Če torej zares, da v bistvu poznate politični kontekst, to pomeni veliko. Potem lahko bolje zmanjšate napetosti in to lahko tudi bolje uporabite v okviru opazovanja volitev, da se pravzaprav sredotočite na tista temeljna vprašanja. In s tem, vse pa vse te razmere seveda bistveno razlikujejo od države do države. Thank you and, and thank you for very. Gospod uh, Havisto. Hvala lepa. Navezal bi se na delo Hondurasu, ker spremljam eh, zadevo Berta Kores, eh, ki jo obravnava sodišče. Bil sem tudi v sodni dvorani, ko so obtoženi nastopili pred sodiščem. Eh, šlo je za predstavnik pripadnike ljudstva Lenka in tiste, ki so trdili, da sistem ne, trdu, ne, ne deluje in da ljudje delujejo iz senc, da obstajajo organizacije v senci, eh, kar je seveda zaskrbljujoče. Ko sem se pogovarjal z ambasadorjem Evropske unije in predstavniki misije, sem lahko opazil, kako je diplomat, ki je odprt do manjšin, do vseh različnih etničnih skupin, kakšno vlogo lahko ima. Eh, opazovalna misija Evropske unije bi se torej morala opreti na tisto, kar deluje v državi. Kar se pa tiče oblasti v Hondurasu, sem hotel obiskati območje Indijancev Lenka, pa mi je vlada rekla, ne hodite tja, gre za nevarno ljudstvo, tudi policija ne sme tja, sam pa sem seveda šel tja. In potem so mi rekli, no končno je nekdo prišel, deset let smo čakali, preden, nekdo pri, preden je nekdo prišel k nam v glavi imate torej lahko sliko sovražne manjšine, ki sploh ni upeta v družbo, pa je včasih to povsem napačna predstava. In ko ste opazovalec, je pravzaprav treba preskočiti tudi takšne ovire in reči, prav tja hoče miti, v tisto vas. Vlada vas hoče usmeriti drugam, ampak ne smete se jim pustiti. Yes, Gospod Čambas. Hotel sem samo povedati, da so volitve pravzaprav kontinuiteta, kontinuiran proces, obdobje pred volitvami, same volitve in obdobje po volitvah. Tako da se je treba osredotočiti na vsa ta obdobja, ne le na volitve same. V času po konfliktih, ko je treba razmere stabilizirati, ko je treba vzpostaviti mir. No, mimo grede, v Združenih narodih eh, se osredotočamo na poročila Evropske unije, Afriške unije, drugih organizacij, mi ne izvajamo opazovalnih misij. In to znanje potem uporabljamo v delu, ki ga upravljamo z nacionalnimi deležniki, eh, s komisijami, z drugimi institucijami, da tako lahko nenehno, brez prekinitev, krepimo državo in to na naraven proces, državo, ki prestaja krize, ki je prestala konflikte, včasih seveda naletimo na težave. Čas volitev je vedno težaven čas ampak po poročilih se lahko usedemo za isto mizo z različnimi deležniki, razmislimo, kako nadaljevati, kako jim v okviru partnerstva pomagati, da izboljšajo razmere in da gradijo na tem, kar je bilo poročano. Eh, presenečen sem nad eh, situacijo v Zahodnji Afriki zdaj, pravzaprav me je to razveselilo. Opažam namreč, da so vsake volitve boljše od prejšnjih. recimo pri enih volitvah pred trenutnimi je umrlo naprimer tisoč ljudi. Če si, če si vzamete za primer volitve v Nigeriji leta 2015, so bile te dokaj miroljubne, pa je tisoč ljudi umrlo po volitvah. Same volitve so tekle brez nasilnih dogodkov v primerjavi s prejšnjimi. In opažamo, da se tudi enaki pogoji za vse v Afriki bolj in bolj zagotavljajo. V zadnjih 11 oziroma 12 volitvah v državah po Afriki je v devetih primerjih od teh 12 zmagala opozicija. To se prej ni dogajalo, tako da so konkurenčni pogoji za vse vse bolj enaki gre za učinkovite in uspešne postopke in marsikaj od tega je pravzaprav posledica poročil, opazovanj Evropske unije, Afriške unije, tako da to že predstavlja določeno vrednost. Jaz se ne pričakujemo, da bodo poslanci ostali v državi dva, tri tedne, saj vam narava vašega dela to ne dovoljuje, ampak tisti kratek čas, ko ste lahko pri nas, je še vedno zelo koristen. Tako da vas pozivam, prosim, pridite k nam čim večkrat. Decidija, kako repartija el tiempo. Dobro, medtem, ko sem se odločila, kako bom razporedila čas, se vas je še deset javilo k besedi, tako da bo ta moj sistem vprašanja in odgovora težko izvedljiv. Treba se prilagoditi realnosti. 30 minut nam je ostalo in 12 vas je želelo čas za govor. Prosim, omejite se na čas eno minuto, zato da bodo tudi govorniki lahko odgovorili na vaše vprašanja. Problem je v tem, da če boste vi zastavili največ vsa vprašanja in bo to trajalo do 11, potem bo, ne bomo imeli časa za govor. Prosim, da ste kratki in jedrnati. Na koncu moramo sprejeti še pomembne zaključke. Za minuto ali manj dobi besedo gospod Pierre Agino Kuano. Hvala lepa. Sem Pierre Agino Kuano, slonokoščene obale, zastopam civilno družbo in spremljam, kako v slonokoščeni obali politiki in kandidati spoštujejo kodeks ravnanja. Rad bi z vami delil izkušnje, ki jih imamo. Slonokoščena obala doživlja krizo že od leta 2002, leta 2011 smo doživeli še eno, leta 2002 smo rekli, da moramo organizirati poseben mirovni odbor, ki bo spremljal, kako se spoštuje mirovni proces. V tem odboru sedijo moški in ženske in ta odbor smo vzpostavili v vseh tistih območjih, kamor prej nismo sploh mogli iti. Sodelujemo tudi z CDO-jem, in v desetih regijah smo spostavili takšen mirovni odbor. Tako smo spostavili tudi opazovalni center, ki spremlja, kako se spoštuje kodeks ravnanja. Vsi kandidati so morali podpisati ta kodeks ravnanja, potem nam je bil v pomoč tudi center NDI mi smo torej delali na teh vprašanjih. Mislim, da smo do danes prehodili kar veliko pot, pri čemer smo se pogovarjali s številnimi pomembnimi akterji v okviru velikih političnih strank, ki so odgovorni za volilne procese. Tudi medstrankarski odbor imamo, ki se s temi vprašanji ukvarja zagotavljamo monitoring, spremljamo kampanje, usposabljamo mlade v političnih strankah in ženske, zato da bi zatrli nasilje. To nam je omogočilo tudi v sodelovanju z CDI, kot sem že omenil. Imamo tudi stalnega predstavnika, ki se na terenu pogovarja z pripadniki strank in podporniki. Prosim, če zaključite na lokalni ravni spremljamo, kaj se dogaja z volitvami, skušamo zatreti nasilje še pred volitvami leta 2020. Delamo pa res na tem, da se nasilje prekini. Hvala. Čita. Hvala lepa. Mark Svedik iz komisije. I, I Hvala lepa predstavljam službo za instrumente FPI, ki ima pomembno vlogo v okviru Evropske komisije, kar se tiče organizacije misij. Spregovoril pa bi o vidiku preprečevanja konfliktov in kaj s našim instrumentom počnemo, da zagotavljamo mir in stabilnost. spregovoril bi tudi o tem, kako dolgo naj bi misije opazovanja volitev ostale na nekem kraju. Pomembno je, da misije zajamejo tisti zagon, ki nastane ob volitvah. In ko gre za zagotavljanje stabilnosti in miru, mislim, da eh, volitve včasih izgubijo urednost eh, oziroma eh, če destabilizirajo državo, pravzaprav ni smiselno, če volilna opazovalna misija ostane v državi predolgo časa, bolje je, da se zanesejo na druge akteri. V praksi se je že izkazalo, kako to lahko počnemo. In to stanje smo uporabili pri volitvah, ki so tekle pred kratkim, recimo v Maliju. Eh, Spregovorimo o instrumentu za zagotavljanje stabilnosti in miru in tu je zelo pomembno, da vključimo vse akterje že pred volitvami. S tem ne mislim na vse stranke, mislim na predstavnike političnih elit in na drugi strani tudi običajno prebivalstvo, kot so bile te motoristke, ki ste jih omenjali prej. Treba je te akterje vključiti pred in po volitvah. izvajamo številne pobude, recimo v Zimbabveju, v Demokratični republiki Kongo in te pobude morajo teči naprej tudi po volitvah, tako da se lahko potem država osloni tudi na nacionalne pobude in da se preuči, kakšna je odgovornost ali se prevzema odgovornost tudi pri nacionalnih pobudah. In pri tem moramo biti previdni, da ne postanemo žrtve dominantnega nacionalnega diskurza, drugače tvegamo, da bomo izgubili manjšine oziroma tiste, nad katerimi se diskriminacija izvaja. Recimo ženske v Afganistanu ne bodo glasovale oziroma ne bodo glasovale v zadostni meri, ne bodo šle vol na volitve, če, jim, če jih ne bomo podprli. Omenil bi še varnost. To postaja vse pomembnejše vprašanje. Vedno znova nas eh, prosijo, da pomagamo. Recimo v Libiji to pravzaprav pomeni fizično varovanje. Nacionalni volilni svet se je soočal z neposrednimi grožnjami, ampak pogosto pa to pomeni tudi uh, kibernetsko varnost in priča tega smo bili pred kratkim v Ukrajini. Pa bom s tem kar končal. Hvala. Besedo predaja Soraj Post eh, iz socialistične stranke zauzema se za človekove pravice. Hvala, gospa predsedujoča, hvala za razpravo v panelu. Vaši govori so me navdihnili, sploh ko ste govorili o situaciji žensk v Afriki. Čutila sem moč za vašimi besedami. Povsem se strinjam. Tudi sama verjamem, da moč, moč žensk še vedno manjka. Z nogami moramo stati na tleh in tega nam manjka. Vedno smo samo nekje v oblakih. Pred eh, volitvami v Keniji, so ženske tam hotele sprožiti načrt za enakost spolov, v parlamentu pa ga žal niso podprli v parlamentu. Je pa šlo za zelo dober in močan akcijski načrt. Pogovarjala sem se s kenikami o tem, kako bi lahko bile politično zastopane in omenile so mi dvoje. Pokritost strani medijev tega ni. Mediji ne poročajo o ženskah, ki bi bile kandidatke. Potem pa je tu še vprašanje varnosti. Recimo, ko hočejo izvajati kampanje, ko hočejo iti na volitve, so v nevarnosti. In vprašala bi morda Piko, kako lahko storimo več glede tega. Šlo je za čas, seveda, ko je bilo dovolitev še ko so bile volitve še precej oddaljene. Prav tako po svetu ne srečujem veliko medijatork. Mislim, da jih res manjka. Obiskala sem tudi Kolumbijo v času referenduma o mirovnem sporazumu. Srečala sem se z nevladnimi organizacijami, z ženskami in povedali so mi, da je to eden izmed prvih feminističnih mirovnih procesov v svetu in prav zaradi tega bi tudi uspešen. Ampak, eh, ko, pri, ko poslušam Kolumbice danes, vidim, da je mednarodna skupnost zdaj postala nevidna. Gre za velika območja na podeželju, ki niso razvita. In eh, na ta se je zdaj pozabilo. Tako da sem hotela izpostaviti tudi Kolumbijo, pa še nekaj me zanima. Kako lahko mi v Evropskem parlamentu konkretno storimo več? Ja, če bo vsak zastavil štiri vprašanja, ne bomo uspeli pravočasno zaključiti. Jane Ansar, opazovalna misija v Malaviju. Thank you so much. Najlepša hvala. Hvala vsem govorcem. Hvala za vse, kar ste povedali. To nam bo vsem koristilo. Samo eno vprašanje bi zastavila. Mislim, da je eden izmed panelistov govoril o 50 plus 1. In kako bi lahko zmanjšali tveganje za nasilje? Zanima me, kakšne so dejansko prednosti sistema 50 plus 1 in ali obstajajo tudi kakšne slabosti. Sama poznam eno izmed slabosti in to so finance. V državi, kjer ste odvisni le od eh, razvojnih partnerjev, partnerjev, ki vam pomagajo, ki financirajo vaš proračun, kako je potem z volilnimi krogi, kako je z drugim volilnim krogom? Se to financira? V moji državi so se izvajale reforme in ena izmed eh, sprememb je bil prav predlog 50 plus 1. Žal pa to v parlamentu ni bilo podprto. Kot eh, volilni organ vemo, da moramo zakonodajo izvajati. Se pa pripravljamo na volitve, ki nas čakajo prihodnje leto in s proračunom, kot ga imamo, skoraj da nismo prejeli podpore strani naših razvojnih partnerjev. Nas je pa na srečo 100 odstotno financirala vlada, tokrat prvič razmišljala pa sem, če bi bil podprt predlog 50 plus 1 in ne bi dobili, ne bi mogli zagotoviti 50 plus 1, kaj bi se zgodilo z drugim krogom volitev. Tiste države, ki uporabljajo sistem 50 plus 1, me zanima, kako tam to teče. Zanima me torej, kako se potem obravnava rezultate in kako je potem z morebitnimi grožnjami za mir. Franz Joachim, from the IT Electoral Commission. Franz Joachim. Uh... Merci, madame la présidente. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila organizatorjem in organizatorkam te konference. Hvala lepa, da ste na tej konferenci zbrali pomembne osebnosti, ki organizirajo volitve, ki spremljajo volitve in tiste, ki so bili izvoljeni na volitvah. Ne želim biti pretirano dolga, čeprav sem pripravila nek kratek spisek stvari, ki bi jih rada z vami delila. Kar nekaj izkušenj imamo na Haitiju, zlasti z volitev v letu 2016 in 2017. vse novosti, ki smo jih uvedli v volilni sistem, najdete v tem dokumentu, ki se nahaja tudi na vhodu v dvorano. Zato se ne bom zdaj spuščala v to, bom lepo zastavila vprašanje, ki ga imam za paneliste, še posebej za Evropsko unijo oziroma predstavnika Evropskega instituta v preomenjenem dokumentu so omenjene novosti, ki so vključene tudi v zakonodajni predlog, ki smo ga oblikovali. Vse to je del povolilnih dejavnosti. Spoštovali smo priporočila komisije, ki je pripravila svoje poročilo o misiji za opazovanje volitev. ta projekt je zdaj v rokah izvršne veje oblasti, ta ga bo predala parlamentu. Zanima me, kako bi lahko Evropska unija poskrbela za to, da se bodo ta priporočila dejansko upoštevala v okviru novega volilnega zakona v sprejemljivih rokih še pravočasno preden bodo leta 2019, oktobra, potekale volitve na Haitiju. Eh. Hanna Roberts, vodja opazovalne misije. Hvala. Hotela sem povdariti pomen opazovalcev, ki govorijo iskreno, tudi ko gre za čas konfliktov. Če ne govorimo povsem iskreno, pravzaprav podpiramo tiste, ki uporabljajo zastraševanje in nasilje in potem tvegamo, da jim damo še več oblasti in da pravzaprav krepimo njihovo stališče. In s tem tvegamo tudi, da bomo od sebe odrinili tisti del prebivalstva, ki se jim bo potem zdelo, da eh, volilni proces ni zanesljiv. In tako tudi manjšamo prostor namenjen civilni družbi. In eh, v zvezi s tem bi lahko še okrepili naše prakse pri opazovanju volitev. Recimo, ko gre za čas pred volitvami, lahko govorimo o tem, kaj teče dobro, kje so še težave in takrat nam morajo ljudje zaupati, da smo iskreni, da govorimo resnico. Potem, ko gre za čas Eh, glasovanje. To je običajno najtežavnejši del, ampak eh, ko so znani rezultati, recimo dva dni po volitvah, podamo izjavo, ampak potem recimo vodstvo odide in potem se začnejo pojavljati težave. Če podamo izjavo po volitvah, ta običajno nima enake težek kot če so naši voditelji še vedno v državi. In potem prebivalstvo postane sumničavo. Prispeli smo, opazovalcev je v državi veliko, govorimo o vsakem vidiku volitev, potem pa smo tiho, oziroma vsaj zdi se, da smo tiho, ko gre za tiste najbolj kritične trenutke procesa. Zato bi se meni na neki točki že zdelo smiselno razmisliti, kako zagotoviti, da bomo govorili povsem iskreno, čisto resnico v tistih najbolj kritičnih trenutkih. Ante Babič, de... Eh. Hvala lepa, Ante Babič iz Hrvaškega parlamenta. Hvala lepa, poštovana predsednica. Hvala lepa, spoštovana gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala, da ste organizirali mednarodno konferenco, ki teče zdaj. To, kar smo slišali včeraj in uh, kar poslušamo danes, sem prepričan, da bo še spodbudilo pravno državo, da bomo s tem pomagali volilnim procesom v državah, zlasti v državah v prehodu. Eh, gospa Matijas se je spraševala, kaj lahko evropske misije opazovanja dejansko lahko storijo v teh državah. Spomnil bi vas, ko na čas uh, volitev v Bosni in Hercegovini, ko se je pokazala moč, ki jo imajo misije opazovanja, ko pravzaprav ne poročajo o tem, kar bi morale. Ko misije zapuščajo državo, bi morale se pozanimati, kako dejansko prenesti prave informacije. Bosna in Hercegovina je država, ki jo sestavljajo trije ustanovni narodi in razdeljena je na dve entiteti. Med volitvami vsak izbira svojega predstavnika, ampak uh, eh, entiteti. Teta v Bosni in Hercegovini, bošnjaki in hrvati običajno trpijo, ker jih večina preglasi. In zdaj se že tretjič uh, je zgodilo, da so Hrvati dobili svojega predstavnika na volitvah, ki ga je pravzaprav izvolila bošnjaška večina, kar vsekakor ni dobro. In to sem hotel povedati na tej obsežni mednarodni konferenciji, opozoril pa bi tudi misije opazovanja, da so dolžne v svojih poročilih poročati o tem in sam sem se prepričal, da se to pogosto ne opazi. Misije morajo torej paziti na vse te vidike, ker drugače pravzaprav spodbujamo politično nestabilnost. Nestabilna Bosna in Hercegovina pa pomeni tudi nestabilno Evropo. Bosna in Hercegovina je podpisnica Daytonskega sporazuma, gospod Carter to vse gotovo ve in dobro bi bilo, da se sporazuma ne krši in ob misije opazovanja bi to morala še posebej izpostaviti. Hvala lepa. Muchísimas gracias. Eh, tiene... Najlepša hvala. Laura Castel, španska senatorka, je naslednja. Lepo zdrav, hvala lepa, predsedujoča. Najprej bi se na kratko rada zahvalila, ker ste organizirali to odlično, zelo zanimivo konferenco. Sama bom zelo, zelo konkretna, glede na to, da nimamo na voljo veliko časa. Govorili ste o tem, kakšni so lahko sprožilci nasilja v okviru volitev. Rekli ste, da je zelo pomembno, da se vzpostavi ustrezen političen in institucionalen okvir oziroma okoliščine, v katerih se organizirajo volitve, da je treba preprečiti vse tisto, kar bi lahko vodilo v nasilje. Konkretno vprašanje imam. Kakšne korake bi morali storiti za to, da odpravimo situacijo, ki jo bi opisala, ker sem jo videla kot opazovalka. Predsednik neke vlade je brez ustavnih pristojnosti razrešil dom parlamenta na poddržavni ravni. Kot rečeno, razpustil je parlament na regionalni ravni, ne da bi mu ustava to dopustila. Številne poslance so zaprli, nekatere so dali v pripor samo zato, da bi preprečili kakršne koli razprave. Vse te vodje političnih strank imajo v preventivnem zaporu, v priporu, ne da bi potekal sodni postopek, nekateri so celo v izgonu. Predvsem so to storili zato, da bi preprečili izvedbo volitev na regionalni ravni. Prepovedali so tudi rumeno barvo, zato ker naj bi rumena predstavljala zahtevo po izpustitvi političnih zapornikov. Ne govorim o situaciji v, dr o, v neki državi v razvoju, govorim o evropski državi, o državi članici Evropske unije. Vse to se je dogajalo decembra. Govorili smo o preventivni diplomaciji. Morda bi morali v tem primeru govoriti o reaktivni diplomaciji in o medijaciji. Zato me zanima, katere korake bi morali storiti po vašem mnenju, da bi spremenili, popravili situacijo. Hvala. Hvala lepa, jasno je, gospa Kastel. Mislim, da če bi spremljali obe volilni proces, ki ste ga opisali, bi bile informacije, ki bi jih posredovali, precej različne. Če bi sama poročala o tem volilnem procesu, ki ste ga predstavili, bi sama podala posebno drugačno sliko. Še dvema bom dala besedo, sicer strokovnjaki ne bodo mogli odgovoriti, ker nam bo zmanjkalo časa. Samson Itodo iz nevladne organizacije Mladi v Afriki in potem še eden potem pa zaključimo. Um, Hvala lepa, prihajam iz Nigerije, ene izmed tistih afriških držav, ki jo čakajo volitve v prihodnih 127 dneh. Par vidikov bi izpostavil. Hvala gospodu Čambasu, ki je spregovoril o Nigeriji. Troje bo zaznamovalo volitve v prihodnjem letu v Nigeriji. Eno je volilna tehnologija in integriteta te tehnologije, potem drugo je glaso, eh, kupovanje glasov, čemu smo trenutno priča v Nigeriji, ko so pravzaprav naša volišča postala tržišča in tam politiki kupujejo glasove. Potem tretji vidik pa je še varnost. Kakšna bo varnost na volitvah? Zame, ambasador Čambas, ko eh, je govora o naši državi, je treba razmisliti o varnosti. Ena izmed največjih groženj je pravzaprav zatiranje voljivcev strani varnostnih agencij. Zgodilo se je, da je policija preprečila podpornikom kandidatov, da bi se odpravili na volišča in oddali svoj glas. In to je grožnja tudi za volitve leta 2019. Ko govorimo o preprečevanju konfliktov in miru, je vsekakor treba povdariti pomen, da se vključijo varnostne agencije in da se od njih zahteva ustrezna odgovornost. Ko govorimo o nasilju, je treba zahtevati odgovornost tudi od politikov. Politikov, ki sponzorirajo mlade, da se udeležujejo nasilnih dogodkov, pa se od njih nikoli ne zahteva odgovornosti. Gre torej za politike in varnostne agencije mi v svojih organizacijah pa se pogovarjamo z mladimi in jih hočemo odvrniti od nasilja. Želeli pa bi, da se enaka odgovornost zahteva tudi od politikov, da ti ne huiskajo oseb nasilju. In še zadnja, Romana Hetjarki iz Šrilanke. Zagotovo sem napačno izgovorila ime, se upravičujem, ampak upam, da ste razumeli, da ste to vi. Romana? Right. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi čestital panelistki in se ji zahvalil za govor. Eh, sam pa lahko predstavim izkušnje, ki smo jih zbrali pri nas v Aziji. Nasilje pri nas opredeljujemo na dveh ravneh. Del nasilja seveda spodbudijo politiki. Del nasilja pa se prične odvijati drugot. Kot mednarodna skupnost lahko nadziramo in obvladamo nasilje, če nasilje zgradimo ustrezen sistem in če zagotovimo zaupanje med ljudmi, da ti zaupajo v volilni sistem, potem lahko vsekakor zaustavimo takšno nasilje, se, do katerega pač pride v družbi. Pri nas imamo tudi zanesljiv sistem razreševanja sporov in tudi s tem lahko nasilje zaustavljamo. Mednarodna skupnost in regionalni akteri pa lahko podprejo ljudi in eh, volilne komisije, da je sistem transparenten. Politiki dobijo priložnost, da mobilizirajo voljivce in jih spodbujajo k nasilju, prav zaradi sistema. Če pa imamo ustrezen sistem, gotovo lahko zaustavimo vsaj določen del takšnega nasilja. Takšne so vsaj moje izkušnje. E, Tako, zdaj pa nas čaka zelo težka naloga. Besedo želim dati vsem panelistom. Upam, da nam bodo tolmači dali na voljo malce manevrskega prostora. Želela bi panelisti, da poveste tisto, kar se vam zdi najbolj bistveno. Začenjamo pa z damami. Uh, well, just... Najlepša hvala. Za začetek sem hotela odgovoriti tistemu izmed vas, ki je govoril o medijatorkah. Zelo pomembno je, da imamo tudi medijatorke, da na nje ne pozabimo. S takšnimi težavami se v Afriki soočamo nenehno. Delegacije se odpravljajo na mirovna pogajanja in hočejo razreševati vprašanja, žensk pa ni zraven. Imamo seznam mediatork v Afriki in Evropsko unijo prosimo, naj na to ne pozabi, naj zahteva ta seznam, da boste vedeli, kje so mediatorke. Prav tako bi prosili, da je Evropska unija v državi še vsaj dva dni po objavi rezultatov. Vsaj dva dni. Pomagajte stabilizirati državo, preden odidete. Vaš glas je za nas pomemben. Varnostne sile drugače ne bodo poslušale lastnega prebivalstva, poslušale pa bodo mednarodno skupnost. Te izkušnje imamo vsakič znova. Zato je zelo pomembno, da v državi ostanete še nekaj časa po volitvah. Potem pa še eh, nekaj besed eh, ganskega voditelja. Dejal je, da je to izjemna izkušnja za vse izmed nas, takšnega angažmaja še ni bilo. Za več procesov gre, mirovni proces, ampak ne dosežemo tistih, ki so res pomembni, mladih. Eh, krizna soba za ženske je vključila tudi mlade in to se je zgodilo prvič. ljudje so drugače slišali sporočilo, pa se ni zgodilo nič. In zato je tako zelo pomembno, da vključimo mlade. Hvala lepa, gospod Čambas. Hvala. Nekdo mi je zastavil vprašanje. Mislim, da je bil to moj prijatelj iz Nigerije. Pa. Uh, nekdo iz volilne komisije v Malaviju. Kar se tiče varnosti, se z vami povsem strinjam. Na to se moramo vsekakor osredotočiti. Pravkar sem prišel iz Abuđe. kjer smo obiskovali Nigerijo in sestajali smo se z voditelji organizacij to smo počeli zelo uspešno prejšnjič, leta 2015. Vsi so menili, da je bila varnost ustrezna, ampak prisotnost varnostnih agencij ni delovala zastrašujoče leta 2015 in takšno prisotnost potrebuje tudi zdaj. Vojska je bila namreč eh, prejšnjič zelo diskretna in tudi policija na voliščih se je držala dovolj daleč stran od samih volišč, od prostorov, kjer se je glaseva, glasovalo. In to bomo zahtevali od varnostnih agencij tudi tokrat. Na nekaterih območjih v Nigeriji so izzivi še posebej veliki, kar se tiče varnosti. In glavno je, da zagotovimo okolje, da bodo ljudje lahko glasovali recimo na severovzhodu, kjer deluje Boko Haram in drugi ekstremisti, bi ti radi zmotili volitve, da te ne bi tekle nemoteno, ampak tako kot leta 2015 bomo tudi tokrat zagotovili, da bodo tudi ta konfliktna območja lahko varna. Vlada se mora zauzemati za to, da se vzpostavi posebna volilna komisija, ki bo preiskovala prekrške, tiste, ki kršijo volilni zakonik. To je dobro izhodišče in upam, da bosta opozicija in civilna družba to lahko podprli. Za te volitve je najbrž prepozno, da bi se kaj takega zagotovilo. Po volitvah pa se lahko prične razmišljati o tem v nacionalni skupščini. Res je treba ukrepati proti tistim, ki kršijo volilni zakonik, eh, hkrati pa je treba tudi paziti na to, kako bo vse teklo na samih voliščih. Potem ste omenjali sistem 50 plus 1. Eh, politični strokovnjaki se o tem nenehno pogovarjajo. V Zahodni Afriki je sistem 50 plus 1 sprejet kot regionalni standard zaradi določenih eh, okoliščin v regiji, ko vlade v preteklosti eh, niso mogle doseči konsenza. In se je vlade manipuliralo, da so potem ostale manjšinske vlade. To je bil razlog, zakaj je bil sistem 50 plus 1 tam sprejet. Ne podcenjujem pa nikakor finančnih vidikov, ki ste jih izpostavili. To res postaja problematično v številnih državah v Zahodnji Afriki. In eh, glede tega bi predlagal v povezovanje volitev. Eh, ponekod se je izvedlo recimo štiri volitve na en dan, lokalne, regionalne, parlamentarne in predsedniške. In to je teklo brez težav, tako da morate države razmisliti tudi o tem. Vem, da drugače ni preprosto izvajati volitev leto za letom. Hvala lepa, gospod Čambas, gospod Carter. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vsem za vprašanja. Ljudje si želijo opazovalcev volitev in predstavljajo si jih kot nekakšne eh, demokratične eh, sodnike oziroma kot nekoga, ki razsoja o demokraciji, ampak to ni, njih, to ni naša naloga demokracija pripada ljudstvu države. Najbolje, kar lahko storimo mi, je ta, da jim nastavimo ogledalo in da, bodo, da tako spregledajo, kaj se dogaja v njihovi državi. Volitve pa so trenutek, ko se lahko oceni poln spektr demokracije, kdo deluje, kako, kako se sestavi vlada, kako ta deluje. In eh, nekdo je govoril, da moramo govoriti resnico, da moramo biti iskreni. Seveda, ampak to je treba početi tudi spoštljivo. In to mora zajeti mednarodne organizacije, ki so v državi, eh, mednarodne misije opazovanja, ki so tam, da je treba upoštevati situacijo in okoliščine v državi. Ko izkažemo dovolj spoštovanja, eh, Govorili ste o Liberiji, o uh, motoristih, o tako imenih Pimpin Boys in eh, tako naprej. To ne le kaže, kaj se lahko zgodi v demokraciji, to vrne ljudem vero, kaj, česa vsega je demokracija zmožna tudi v prihodnje. Zato potrebujemo resnico in spoštovanje, kar mora biti upeto v sam proces. In to je vsekakor treba zagotoviti, če želimo, da bodo vsi postopki tekli ustrezno. Hvala lepa. E, ne, nekaj vidikov bi se dotaknil, nekaterih vidikov bi se dotaknil. Varnost ženske, mladi naj ne bi imeli poguma, da sodelujejo. Če se kaj takega dogaja, če varnosti ni, potem je treba uporabiti različne akterje, policijo, recimo tudi ženske v policiji, ampak tudi v času volitev je treba zahtevati odgovornost od teh akterjev. Kar se tiče medijator, ki je gospa Ivet že omenila afriško mrežo medijator, eh, pri nas imamo nordijsko mrežo medijator, tako da te zamisli že delujejo. Kar se tiče kupovanja glasov, Ja, kolega z Nigerije je to izpostavil, ampak sam sem pred eh, nedavnim obiskal Zahodni Balkan. Veliko mladih mi je reklo, da obstaja sistem za glas, dobiš službo. Da to nekatere stranke spodbujajo. To me je pravzaprav šokiralo, da kaj takega obstaja celo v Evropi. Potem pa še gospod Šrilanke, Pred kratkim ste v Kolombo organizirali dober seminar o evalvaciji in tega sem se odeležil tudi sam. Ne gre za to, kako to imenujete. Šlo je za transparentnost, boj proti korupciji in če to imenujemo evalvacija, prav naj bo tako. Ampak šlo je za zelo uspešno konferenco, kjer ste se dotaknili ključnih sporočil demokracije. Hvala. Hvala lepa. Dve uri je trajal ta panel, ampak potrebovali bi še veliko več časa, če bi se želeli bolj poglobljeno spustiti v vsebino teh vprašanj. Dve uri res ni veliko časa, ampak toliko časa so nam dodelili, nismo sami odločali o tem. Na podlagi te razprave lahko pripravimo zaključke, ki bodo koristni za vse. To bomo tudi storili. Jasno je, da moramo delati ex ante. Veliko več moramo delati na teh vprašanjih, bolj poglobljeno vnaprej. Postaviti moramo stike z vsemi akterji, vsemi skupnostmi, še preden nastopijo volitve. Ex ante delo zajema sodelovanje med posameznimi agencijami in drugimi organi na mednarodni ravni sodelovati moramo tudi z vsemi tistimi, ki se zauzemajo za varnost in mir. To pa pomeni, da moramo ukrepiti povezave med eh, opazovalnim delom misije in tistim delom, ki nudi pomoč Mehanizmi sicer so na voljo, ampak so precej razpršeni in slabo usklajeni, tu je treba stvari spremeniti. To usklajevalno delo je zelo pomembno, kar nekaj primerov že obstaja, naprimer sodelovanje med Združenimi narodi, Evropsko unijo in Afriško unijo. To je pot, ki bi morali še slediti in jo še razširiti in podaljšati. Razširiti bi jo morali tudi na področja dobrega upravljanja, vzpostavljanja miru. Na podlagi vsega tega, kar smo danes slišali, izhaja, da bi morali pripraviti srednje in dolgoročne programe, da ne bi šlo pri teh misijah zgolj zato, da smo prisotni, da preštejemo glasove, potrdimo do končne rezultate. Spremljati moramo politične stranke, podpreti mehanizme za izvajanje reforme, volilnega mehanizma. Tudi to je del našega mandata, ker je to pomembno z vidika konsolidacije demokracije. Preprečevanje nasilja je zelo pomembno. Še preden se misija napoti v državo, je treba opazovalcem dati na voljo ustrezna orodja, s katerimi se bodo lažje soprstavljali nasilju. Konflikti se lahko tudi sproti pojavijo, to je še dodatna ovira v volilnem procesu. Tudi vsi, ki vodijo opazovalne misije morajo biti bolje izobraženi na področju preprečevanja konfliktov. Do sedaj je bil ta vidik malce zanemarjen. Moje osebno mnenje je tudi, da Evropska unija mora bolje oceniti, v katere države in v katerem trenutku pošilja svoje misije. Naše misije niso številčno neomejene, poleg tega imamo omejena sredstva. Vedeti moramo, kdaj se splača iti v neko državo in kdaj ne če neka država izraža jasno pripravljenost na to, da bi spremenila, izboljšala svojo volilno zakonodajo in svojo demokracijo, potem je bolje, da gremo tja, ker bo Evropska unija lahko tam opravila bolj kakovostno delo. To je pomembno vedeti, ker imamo številne diplomatske obveznosti in zaveze, jasno moramo vedeti, kdaj in kam je najbolje poslati misije za opazovalno. Misijo za opazovanje volitev. Z tega vidika so naprimer pripravljalne misije še toliko bolj pomembne in upam, da bomo v prihodnih letih izboljšali delo na tem področju. Tako naš panel se je iztekel, veliko veselje mi je bilo, da sem lahko predsedovala temu panelu. Če želite sodelovati v postopkih sodelovanja med uh, Evropsko unijo, Afriško unijo in Združenimi narodi, se morate prestaviti v četrto nadstropje, tam bo potekala razprava o tej tematiki. Najlepša hvala za udeležbo. Naslednji panel pa bo tudi v tej dvorani. Gracias a usted.